Okay, that's quite useful. So um, I've just been told that from today... Ravno kar so mi povedali, da bo danes naprej glasovalni seznam na spletni strani, tako da si boste to lahko ogledali. To bo objavljeno na spletu istočasno, kot bo poslano poslancem. Kajti, ko se to pošle poslancem se potem včasih razvija še razprava, ali je kak predlog spremembe na pravem mestu, tako da boste imeli torej več časa za pripombe in bo to torej praktično. In to bo pomagalo seveda tudi preglednosti, kar je odlično. Tako, hvala lepa. Dobro jutro, kar začenjamo. sporočilom Dite Haranzove, zonanje vpliv trgovinske naložbene politike EU na javno zasebne pobude v državah zunaj Evropske unije. Prosim, Dita Haranzova, poročevalka, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednica, ne bom prebrala mnenja, naj na hitro razložim nekaj več o vzadju tega mnenja pravila za zasebno javna, javne pobude so v pristojnosti našega odbora, kot so tudi pravila za javna naročila. Prvotni naslov odbora INTA je skušal odzeti pristojnosti našemu odboru, zahvaljujoč predsednici in koordinatorjem pa smo to popravili. Torej, v tem trenutku, ki se glavno poročilo INTA osredotoča, na javno zasebne pobude v državah zunaj EU, tretje države in tukaj se prav posebno osredotočamo na razvojne programe. Prvi cilj za naše mnenje je, da izpostavimo mnenje našega odbora in da si to ogledamo z vidika evropskih podjetij, ki se pridružujejo tem javno-zasebnim pobudam. Ko ta podjetja vstopijo v tako partnerstvo, je veliko prednosti, veliko sredstev in znanja se vrne na naš lastni trg. To pomaga rasti in delovnim mestom, istočasno pa Evropa pomaga svojim državam po svetu. To je stroškovno učinkovit način za uporabo naše razvojne pomoči in za izogib trošenja denarja zagoditi moramo, da bodo evropska podjetja del teh javno-zasebnih pobud in da bodo to počela na podlagi onoteženih pravil. Mislim, da to kratko mnenje govori o vseh teh točkah in upam, da bodo vse skupine toliko podprle. Hvala lepa. Um, the shadow from the EPP is... Poročevalec od SNCL-a je sedaj Rosati, ki ga ni počakal senci S in D grafini, ni E. EK je Clarkin, ki ga ni, tudi ne. In Denis de Jong, zeleni. Mislim, da ga tudi ni. Ima kdo drug kakšno pripombo? Apologize. Da, jaz bom podal nekaj pripomb v imenu Clarkin, ki se opričuje, da danes ni tukaj. Uh, Pozdravljamo poročilo. Mnenje za to poročilo, ki ga pripravlja INTA. Strinjamo se z mnenjem gospeha Ranzove v poročilu in se strinjamo z vsemi točkami. Res, javno osebna pobuda lahko prispeva k rasti in podjetja bodo, še prav posebno v obliki javnozavednih pobud, lahko izkoristila inovacije, tehnologijo in strokovno znanje. Mnenje, po našem mnenju, zagotavlja dostop do trga za podjetja in resnično veliko možnosti je za javnozavedne pobude v tretjih državah in za očekovit nadzor takšnih naložb. Imamo pa tudi nekaj izjivov. Učinkovit način uprave javno-zasebnih partnerstv pomeni, da moramo imeti jasna pravila in tudi pregledne postopke. Potrebno je odvračati korupcijo in najti stroškovno učinkovitost projektov. To moramo zajeti tako kratko kot dolgoročno. In vse skupaj moramo ustrezno oceniti. Pripravili bomo predloge sprememb na to temo in bomo sodelovali s pripravkom mnenja, ki je zelo pomembno za IKR. E Hvala lepa. Mr. Nilsson. Tack så mycket. Nilsson. Svenska eftersom jag har den möjligheten. Hvala lepa. Govoril bom švedsko. Tudi sam mislim, da je to zelo pomembno mnenje. Dobro je, da mi kot odbor za notranji trg nosimo odgovornost tudi za ta javno-zasebna partnerstva. V bistvu gre za vlogo, ki jo igramo v okviru socialnega gospodarstva. Na švedskem in tudi v veliko drugih državah je pač tako, da država želi ukrepiti socialni sektor. To je tisti sektor, ki že po definiciji temelji na zadrugah, ustanovah ali drugih oblikah združen in podjetij. Gre za to, da bi skušali pomagati podjetjem tam, kjer je lastnina v skupni rasti nekaj dejavnikov, nekaj akterjev. In mislim, da je dobro, da o tem govorimo tudi tukaj. Zato bi rad prosil. Mislim, da vidimo, da še prav posebno v revnejših državah po svetu je veliko ljudi strah, ko potem velika podjetja nastopajo in se pokupijo. Mislim, da kar se tiče socialnega gospodarstva, lahko storimo še več za to, da obdržimo nadzor. Zato se mi zdi dobro, da bi v mnenju omenili tudi ta sektor. Hvala. Do you want to take the floor, Adam? Adam, želi spregovoriti, prosim. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Hvala lepa, predsednica. Danes nadomeščam enega od poslancev, gospoda Rosatija, ki žal ni mogel priti, ki je v enem od eh, drugih odborov, vendar pa oba trdno verjameva v to, da je tema javno-zasebnih partnerstv zelo pomembna. Veseliva se, da govorimo o tej temi. V okviru mnenja, ki ga je na to temo pripravila gospa Haranzova. Gospod Rosati bi rad, da izpostavimo, da so javno-zasebna partnerstva nekaj, kar ima velik pomen za razvoj. Zato moramo izpostaviti povdarek teh partnerstev za notranji trg, prav tako pa moramo izpostaviti pomen za zunanje trge. Tukaj gre za države, s katerimi je EU v stikih. pogodbe o javno-zasebnih partnerstvih so večletne in potrebno jih je izvajati v stabilnem okolju. Zato mora Evropska unija poskrbeti za to, da bomo v odnosih s tretjimi državami te pogodbe uporabili za vzpostavitev stabilnega okolja. Izpostaviti moramo tudi, da tukaj o tem vprašanju ne govorimo samo v odnosu s tretjimi državami. Najprej moramo pomisliti na skupni trg Evropske unije. Kaj ti? Žal nimamo enotnega mnenja, kar se tiče javno-zasebnih partnerstev v Evropski uniji. Nekatere države imajo ustrezno zakonodajo na tem področju, druge države pa ne. Prav tako imamo različna mnenja, različna stališča na to temo. Torej, po mojem, se bomo morali v prihodnosti s temo javnih zasebnih partnerstv ukvarjati še prav posebno, kar se tiče skupnega trga, kajti to bi potem naj služilo gospodarskemu razvoju Evrope. Gospod Rosati meni, da ko bo mnenje gotovo, dokončano, bo pripravil tudi svoje predloge sprememb. Hvala lepa. Gospe Grpini še vedno ni. Morda še kdo drug na to temo? Ne. Potem pa dobi besedo komisija Hojer, vodja enote socialna odgovornost eh, podjetja. A ne, se opravičujem, napačna oseba. Gospod Jesen od oddelka intelektualna lastnina, javna naročila, del GD trgovina. To se zdi seveda bolj pristojen del komisije, da govori na to temo. Se pravi, čujem, prosim. Hvala lepa. Radi bi se zahvalili pripravki mnenja za predloge. Mislim, da je dosegla ravnovesje, da lahko po eni strani javno zasebne pobude prinesejo rast, po drugi strani pa imajo evropska podjetja dolge izkušnje in veliko strokovnega znanja na tem področju. In zato je pomembno, da si prizadevamo še naprej in skušamo zagotoviti, da bodo diskriminatorne prakse, ki jih upravljajo nekatere države, odpravljene. Naprimer v kontekstu trgovinskih sporazumov. Pozdravljamo torej predlagano besedilo in se veselimo sodelovanja s parlamentom glede resolucije na splošno. Dita Hranzova, morda želite povzeti, prosim. Up, will... Ne bom povzemala. Zahvalila se bom vsem, ki ste podali pripombe, z večino se strinjam in veselim se vaših pisnih predlogov spremem da bomo naše mnenje naredili še odločnejše. Hvala lepa. Tako, sedaj pa kratek odmor pred glasovanjem. Hvala. everybody, we're having a little discussion here on whether or not we consider. Ravno razpravljamo, ali bi lahko poenostavili glasovalni sistem. Kar glasovali, kajti imamo dolg seznam za glasovanje. Najprej poročilo Sehnalove uvedba avtomobilskega sistema ICO. Gre za sprejetje osnotka priporočila za drugo obravnavo. Glasujemo poimensko. Still 19 people who haven't voted. 19 vas ni glasovalo. Okay. Tako, konec glasovanja. Sprejeto 26 glasov za. Čestitke, gospe Sehnarovi, hvala lepa. Tako, naslednje glasovanje je poročilo Antonija Lopez iz Turizvajta o žičniških napravah. poročevalce tukaj, če bomo imeli kakšno vprašanje za glasovalni seznam. 21 za, proti, vzdržani sprejeto. 152 za, proti, vzdržani sprejeto. 22, 23, 24 in 25 v svežnju za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 153 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. 154 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani sprejeto. 29 za, proti, vzdržani sprejeto. 30 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. V svežnju 31, 32, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34. Prespredmeten. 35, 36, 37 svežno za, proti vzdržani sprejeto. 157 za, proti vzdržani sprejeto. 38 za, ne, ta je brezpremeten, se opravičujem, 39 za, proti vzdržani sprejeto. 158 za, proti vzdržani zavrnjeno. 40 za, proti vzdržani sprejeto. 159 za, proti vzdržani preverjamo. torej 159, preverjamo, zavrnjen, 41 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani sprejeto, 160 za, proti vzdržani sprejeto, 161 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. 40 za, 44, pravičujem pravi predsedujoče, za proti vzdržani sprejeto, 162 za, proti vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani sprejeto, 163 za, proti vzdržani zavrnjeno, 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti vzdržani spreto, 167 za, proti preverjamo, 167. That's false by 19 to 15. 15. 19-15 zavrnjeno, 51 za, proti vzdržani spreto, 168 za, proti vzdržani sprejeto, 169 za, proti vzdržani zavrnjeno, enaka večina, 52 za, proti vzdržani sprejeto, 170 za, proti vzdržani zavrnjeno, enaka večina, 53 za, proti vzdržani sprejeto, 171 za, proti vzdržani 2 vrneno, 54 za, proti vzdržani sprejeto. 55 za, proti vzdržani sprejeto. 56 in 57 za, proti vzdržani sprejeto. 58 za, proti vzdržani sprejeto. 172 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. 159 ne, 59 za, proti, zdržani, sprejeto. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa od 60 do 74 v svežnju, za, proti, vzdržani, sprejeto. 174 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. V svežnju 76, 77, 78, 177, 178 in 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79, 80, 79, 80, 81, 83, 84 so omaknjeni, 179 za, proti, vzdržani, sprejeto. 180 je bil omaknjen, osvežnjo, 85, 86 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 87 za proti vzdržani sprejeto, 88 za proti vzdržani sprejeto, 89 za proti vzdržani sprejeto. 181 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 1 za proti vzdržani sprejeto. 90 za proti vzdržani sprejeto. 91 do 99 v svežnju za proti vzdržanji sprejeto. 100 do 106 v svežnju za proti vzdržanji sprejeto. 107 do 115 za proti vzdržani sprejeto. 116 do 122 za proti vzdržani sprejeto. 123 do 141 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj povodne izjave. 1 za proti vzdržani sprejeto. 2 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 142 za proti vzdržani sprejeto. 3 za, se upravičujem, 143 kot dodatek za proti. Preverjamo 143. 1917 sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 144 je omaknjeno. 145 za, proti, vzdržani sprejeto. 146, dva dela, prvi del. Brez besedice construction za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del z besedico construction za proti vzdržani. Ta besedica je črtana. 147 jezikovni predlog spremembe. Hvala lepa za to. 148 za proti vzdržani zavrnjeno. 5 za proti vzdržani sprejeto. 6 za against abstentions pass. 149 je omaknjen, 7 za proti vzdržani sprejet, 8 za proti vzdržani sprejet, 9 za proti vzdržani sprejet, 150 za proti vzdržani sprejet, 10 za proti vzdržani sprejet, 11 za proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet. 151 brez besede construction workers. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Drugi del, za besedo construction workers za, proti, bi preverili z elektronskim glasovanjem. that fall. Zavrnjen. Predlog spremembe 12 je brezpredmeten. Predlog 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 20 za proti vzdržani sprejeti. Sedaj pa glasujemo o spremenjenem poročilu elektronsko. Da, glasujemo elektronsko. sprejeto. 35 za, 1 proti. Hvala lepa. Nismo še zaključili. Glasovati moramo še o tem, da kolegu Lopesu iz Trojzo Vajtu podelimo pogajalski mandat za začetek trialoga. Kdo je za? Mislim, da moramo ponovno elektronsko glasovati. Se upravičujem. še štirje morate vdati svoj glas. Ista večina. Čestitke poročevalcu, hvala lepa za tako pregleden glasovalni seznam. Pri naslednjem glasovanju nas čaka poročilo Jakonsari med sebojna pomoč med upravnimi organi držav članic in sodelovanje med njimi in komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje. Precej dolg naslov, glasovanje bo kratko, samo eno glasovanje nas čaka in sicer sprejetje izida trialogov. Glasovali bomo elektronsko, glasujte prosim. Okay. Um, would you like to vote? Bi glasovali tudi vi, kolegica? Hvala lepa. Sprejeto. 33 za, 1 proti. Čestitke Lisija Konsariji. Sedaj pa gremo naprej glasovanje o poročilu Karas, program ustreznosti in uspešnosti predpisov, stanje in obeti, tako imenovani refit. Kolega Karas pripravlja mnenje k poročilu na to temo. Kompromis 1 v dveh delih. Prvi del za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti vzdržani. Ne, se opravičujem, kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 17. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 22. Za, proti, bi preverili z elektronskim glasovanjem. going to fall because I think that there's a lot of abstentions. So that falls. Predlog je zavrnjen. Predlog 23 CP1. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Še drugi del, ta je brezpredmeten. Predlog 24 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 25 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. Ja, Predlog je zavrnjen. Predlog 26 je brezpredmeten. Predlog 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 z ustnim predlogom za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo še o predlogu? Ne, je vse skupaj sprejeto. Dobro. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 37 za proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 z ustnim predlogom. Pa še glasovanje po delih. Najprej prvi del predloga 40 za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog šest za, proti, vzdržani, sprejet. Kom predlog spremembe 42, dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za proti, vzdržani, sprejet. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržanih, zavrnjen 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen 63 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 63. Has passed. Sprejeto. Sem napačno precenila. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne. Se upravičujem. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 64. Predlog je sprejet. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 8 za, proti. Bomo preverili, če želite. 65. predlog spremembe glasujemo elektronsko. Predlog je zavrnjen. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani, sprejet. Še glasovanje o spremenjenem mnenju. Glasujemo poimensko. Pass by sprejeto 24 glasov za, 12 proti 30 so zdržali pri glasovanju. Hvala lepa poročevalcu in ostalim, ki ste trdo delali na tem predlogu. Gremo naprej. Mnenje Gal Pelc. Pregled okvira za gospodarsko upravljanje, ocena stanja in izzivi. Predlog 15 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, zdržani, sprejet. 23 za, proti, zdržani. Lahko prosim preverimo z elektronskim glasovanjem. Če ima več, še dva morata oddati svoj glas. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 24. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 25 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 27 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 26 za. Proti vzdržani, sprejet 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen 31 za, proti. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet 45 za, proti, vzdržani, sprejet kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 53 za, proti. Mislim, da je sprejet, ampak bomo raje preverili z elektronskim glasovanjem. Yes, it did. Okay. 53. predlog je sprejet. 54 za proti, vzdržani, sprejet. 55 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 8. Predlog 8 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Pas. Predlog je sprejet. Predlog 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 12. Predlog je sprejet. Predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko. That's passed by 33. 33 glasov za, 2 proti, 4 ste se vzdržali glasovanja prejeto čestitke. Hvala lepa pripravljalki mnenja. Še zadnja točka pri glasovanju. Glasovali bomo o mnenju gospe Hjusmenove o evropski strategiji za energetsko varnost kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog dva, z, ne, predlog ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis dva za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sedem za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis pet za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani. Sprejet. Predlog 10. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 11. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 13 je omaknen, predlog 14 za, proti, bi lahko preverili z elektronskim glasovanjem, prosim. A, predlog je zavrnjen. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 16. Ne, od 16 do 23 so bili umaknjeni. Predlog 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 25, 27 sta umaknjena. Predlog 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 je umaknjen. 30, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen predlog 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 je omaknjen, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, proti. Predlagam, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Predlog 42 je zavrnjen. Predlog 43 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 48 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 48. That's passed. Sprejet 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 4 za proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 je omaknjen, 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani. Ni bilo dovolj jasno, glasujemo elektronsko. Glasujemo o predlogu 64. Predlog je sprejet. Se upravičujem, nisem dovolj pozorno spremljala. 65 in 71 sta omaknjena, predlog 72 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog je sprejet. Predlog 73 za, proti. ne vem, ali sem prav videla ali ne, 73, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 74 za, proti, vzdržani sprejet, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 77 je omaknjen, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 80 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 81 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 82 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjen lahko pa preverimo še enkrat z elektronskim glasovanjem. Predlog je zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo poimensko. One more vote. Shane Glass. 32 za, 5 proti, 1 vzdržan glas. Čestitke še enkrat pripravljalki mnenja. Hvala lepa tudi sekretarijatu ter vsem asistentom in svetovalcem, ki so pripravili glasovalni seznam. The next item on the Naslednja točka na dnevnem redu danes dopoledne je poročilo Hrancova. Obravnavali bomo predloge sprememb, vendar bo nekaj časa trajalo, da se zadeve v dvorani nekoliko umirijo. Odite si pripravljeno obravnavati poročilo nekoliko bolj zgodaj. Predlagam, da začnemo 20 minut čez 10, tako da se iz dvorane omaknejo vsi tisti, ki ne želijo biti več tu. Obravnavali bomo torej predloge sprememb pri mnenju Šarancova. 20 čez 10 začnemo. Hvala. Shall we restart um, having? Predlagam da nadaljujemo. The next item on the agenda is a consideration. Naslednja točka na, dnevni, na dnevnem redu obravnava predlogov sprememb pri mnenju Šarancova priporočila za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb, TTIP. 226 predlogov sprememb je bilo uloženih na to mnenje, ki bo posredovano pristojnemu odboru. To je odbor za trgovino. Kolega Lange je glavni poročevalec, besedo pa predajam Diti. Hvala, predsednica. Najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v Senci in številnim drugim kolegicam in kolegom, za vse te predloge sprememb, ki ste jih uložili k mnenju. Kot ste povedali, več kot 200 predlogov sprememb je bilo uloženih strani vseh političnih skupin in sicer na vse odstavke. TTIP je očitno tema, pri kateri smo številni predvsej aktivni. Rada bi izpostavila predvsem to, da je velika večina predlogov sprememb pozitivna, naklonjena sporazumu. Pripričana sem, da bo odbor posredoval končno sporočilo v smislu, da lahko te tip pomaga notranjemu trgu, da lahko prinese več rasti in delovnih mest v Evropi. Imko bi lahko poslal tudi sporočilo, da podpiramo končni cilj teh pogajanj, kot so opredeljeni v pogajalskem mandatu. Pri podrobnostih se sicer mnenja razlikujejo. S poročevalci v senci sem že začela pripravljati kompromisne predloge sprememb. Do sedaj smo se že dogovorili o številnih predlogih, vsaj načeloma. Na konca tedna bo pripravljen končni seznam. Z vsakim predlogom spremembe smo skušali upoštevati mnenja političnih skupin, skušali smo najti ravnotežje. Kot pripravljalka mnenja sem sprejela tudi posamezne predloge sprememb, ki jih običajno sicer ne bi podprla, to bo jasno razvidno tudi na glasovalnem seznamu. Verjetno velja enako za vse poročevalce v senci. Upam, da se boste ostali strinjali s kompromisnimi predlogi, kot bodo predstavljeni na glasovalnem seznamu. Ne bomo obravnavala posameznih predlogov sprememb enega za drugim, članice in člani tega odbora bodo zagotovo še povedali, kaj se jim zdi ključnega pomena in bistvenega pomena pri predlogih, ki so jih podali. Lahko pa predstavim splošno stališče do samega glasovalnega seznama. Priporočam, da glasujemo proti vsem tistim predlogom sprememb, ki sodijo izven pristojnosti našega odbora, še posebej, če gre za predloge, ki so jih uložili poslanci, ki niso člani tega odbora. Čeprav se načeloma strinjam z nekaterimi od teh predlogov sprememb, predlogi sprememb niso takšne vrste, da bi jih lahko upoštevali v odboru INTA. Sama bom predvsem sprejela predloge, ki se nanašajo na naše pristojnosti. Naprimer, ko gre za ISDS, pri vseh predlogih sprememb s tem v zvezi bo minus na seznamu. V Inta bodo upravili razpravo o tem, pa tudi na plenarnem zasedanju bo potekala razprava, predvsem, ko gre za vprašanje posodobljene določbe o ISDS. Istočasno pa vem, da ne glede na to, kaj bomo pripravili v svojem besedilu, Inta tega ne bo vključil na svoj glasovalni seznam. Ne glede na to, kako strastno bomo obravnavali posamezne predloge, bodo v odboru INTA upoštevali zgolj njihove formulacije. Mislim, da bi morali to upoštevati tudi pri pripravi glasovalnega seznama in priporočil. Kot drugo, v našem interesu je, da pripravimo čim krajše besedilo. Želimo si, da bi nas odbor INTA podprl. 14 mnen naj bi se pripravilo in mi kot člani odbora bomo imeli več od tega, če bomo pripravili krajše mnenje, tudi odbor INTA bo verjetno upošteval krajše mnenje, ne predolgih mnen. Če so ključna načela iz tega besedila pokrita že v drugih predlogih sprememb, bomo v naših predlogih, ki se nanašajo na isto zadevo, naredili minus, da ne bo prišlo do tega, da bodo posamezni predlogi sprememb postali brezpredmetni. Naprimer, po mojem mnenju, nima smisla istih stavkov vključevati v vsak predlog spremembe, biti moramo kratki in jedrnati. To so uvodne pripombe, s temi besedami bi tudi zaključila, se pa že veselim današnje razprave. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. 226 predlogov sprememb, kolikor vem, ni ravno rekordna številka, je pa vseeno to precejšnje število predlogov sprememb. Hvala za obrazložitev, kako se boste lotili samega postopka. Kolegica Galpec bo govorila v imenu kolega Švaba. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospodu Švabu je resnično žal, ker ga danes ne more biti na tem sestanku. Trenutno je na misiji in se tudi opravičuje za odsotnost. Jaz bom predstavila njegove zamisli. Kolega je med prvo razpravo že povedal, da je zelo zadovoljen s predlogi sprememb, veseli se že nadaljnega dela v tej smeri. V njegovem mnenju bi vas rada opozorila na nekatere predloge sprememb. Predlog 160 o standardizaciji. Gospod Švab meni, da je bila javna predstavitev na to temo zelo konstruktivna. Pokazala je tudi, s kakšnimi izzivi se soočamo. Gospod Švab se veseli nadaljnega sodelovanja z poročevalko. Želi si, da bi našli boljšo formulacijo, da bo besedilo tudi bolj spremljivo. Pri predlogu spremembe 120 pa bi gospod Švab želel predvsem to, da ta sporazum ne bo vplival na svobodo odločanja, zlasti, ko gre za določbe o ponujanju storitev. Predvsem gre za sporno določbo z področja storitev, namreč da naj bi se storitve ne izvajale strani tretjih akterjev preko podjemnih pogodb. Kolega Švab se je posvetoval s komisijo. Komisija se strinja z izjemo, ki jo omenja, to pa bi se moralo odraziti tudi v besedilu predloga sprememb 96 in 112. Gospod Švab meni, da bi morale vse določbe z področja javnih naročil in dodeljevanja koncesij, te določbe smo nedavno posodobili, ostati v veljavi. To bi se moralo odraziti tudi v tem mnenju. Gospod Švab pravi, da je pripravljena nadaljne sodelovanje s pripravljalko mnenja, ker želi, da bi sprejeli boljšo formulacijo pri kompromisnih predlogih sprememb 4 in 6. Ostali kompromisni predlogi sprememb so sprejemljivi. Pripravljalka mnenja tudi lahko računa na podporo skupine ELS. Mi smo pripravljeni na nadaljne sodelovanje. Um, and, um, Budista, Šaldemuze pa zastopa Evelin Gebhardt. Hvala lepa. Gospa predsednica, gospe Gebhardt danes žal ni z nami, ampak najprej bi se rada poročevalki zahvalila za opravljeno delo in upa, da bomo imeli zelo jasno eh, mnenje odbora IMKO. V imenu gospe Gebhardt bi rada povedala sledeče. Ne govori podrobno o predlogih sprememb, ampak bo, bolj o načelih, ki jih želi eh, v tem mnenju. Za skupino socialistov in demokratov je tradicionalno zelo pomembno, da zagotovimo, da eh, bo eh, ta čezatlantski sporazum koristil evropskim državljanom, evropskim potrošnikom. Poleg tega je za skupino socialistov in demokratov izjemno pomembno, da na področju storitev ne kršimo pravice eh, urejanja vseh evropskih regulatorjev. javne storitve niso izključene iz pogajanj, ohranjene morajo biti eh, kot del pogajanj, ampak pri tem moramo paziti na interese evropskih državljanov. Visoki standardi, varstvo eh, potrošnikov, eh, To je tisto, za kar si moramo prizadevati. In gospa Gephardt se močno zauzema tudi za načelo države izvora. Skupina socialistov in demokratov meni, da moramo najti tudi ambiciozen pristop eh, k področju javnih eh, naročil. Sicer sporazum eh, te tip ne bo koristil niti Evropske unije, niti ZDA. In naj še enkrat ponovim, da je za nas kot skupino socialistov in demokratov zelo pomembno, da najdemo dobro ravnotežje, da zaščitimo interese evropskih državljanov, evropskih potrošnikov in evropskih delavcev. In eh, če bomo menili, eh, da smo to ravnotežje našli, potem bomo podprli to mnenje. Um, Dan. Želi še kdo spregovoriti? Dan, jaz sem pravzaprav poročevalec v senci na to temo. Se opravičujem. Uh, mislim, da moramo posodobiti seznam uh, poročevalcev v senci. Ja, potrebujemo boljšo komunikacijo znotraj skupine. Tudi jaz bi se rad zahvalil poročevalki eh, za opravljeno delo. Eh, ni lahko uskladiti 200 predlogov sprememb na nezakonodajno mnenje. Vendar pa to kaže, eh, da to vprašanje jemljemo izjemno resno in določena področja, ki jih obsega TTIP, so zelo pomembna za naš odbor strinjam se z stališčem pripravljalke mnenja v zvezi s predlogi sprememb, ki se nanašajo na tiste dele, ki niso neposredno v njeni pristojnosti. Zagotoviti moramo, da bomo imeli vpliv na tista področja, ki spadajo v pristojnost našega odbora. Podpiram. Eh, ta pristop in mislim, da se moramo osredotočiti na eh, tista področja, eh, kjer eh, imamo besedo. Mislim, da je pripravljalka mnenja opravila odlično delo, kar zadeva predloge sprememb. Edini problem vidimo v predlogu spremembe, kompromisnem predlogu spremembe 10 Eh, in sicer gre za to, ali bi naj odbor eh, podprl trenutni sporazum eh, na to temo, ampak nasplošno moram reči, da smo zelo zadovoljni z tem mnenjem. Predvsem za potrošnike ta čezatlantski sporazum predstavlja veliko prednost. Na ta način bomo lahko zagotovili, da bodo proizvodi in dobrine, eh, da bodo proizvodi in storitve bolj dostopni našim državljanem. Denis, najlepša hvala, Viki. Ja. Uh, jaz bom spregovoril, če tudi je tudi moj kolega uh, Maštalka uložil veliko predlogov sprememb. Uh, ko govorimo o pristojnostih odbora IMKO, eh, se moramo osredotočiti predvsem na varstvo potrošnikov, eh, pa tudi na eh, upravljanje tega sporazuma. Gre za sporazum na področju ulaganj in trgovine in tukaj gre pravzaprav za razširitev notranjega trga ta notranji trg bi lahko še bolj razširili, lahko bi ga razširili do Japonske z pacifiškim sporazumom. Torej, eh, prihodnost imka je v rokah eh, čezatlantskega trgovinskega sporazuma. Zaradi tega mislim, da je to zelo pomembna tema in zares ne razumem, zakaj poročevalka pravi, da določena področja ne spadajo uh, v pristojnosti odbora uh, IMKO. Lahko bi navedel kar nekaj primerov, ki dokazujejo, da temu ni tako. Evropsko sodišče v Luksemburgu je podalo mnenje uh, glede pristopa Evropske unije k konvenciji o temeljnih človekovih pravicah. nimamo še končnega besedila eh, prostotrgovinskega sporozuma, ampak nisem še videl takšnega mnenja na eh, temo TTIP-a. In mislim, eh, da bi lahko bila pristojnost Evropskega sodišča ogrožena na notranjem trgu, ko bo pripravljeno mnenje tudi na to temo tega nismo nikoli podrobno proučili. Ne vem, kakšno bo stališče tega odbora, ko eh, eh, se bomo ukvarjali z eh, regulatornim sodelovanjem v prihodnosti. Kaj se bo zgodilo, kako bo to potekalo? priporočil je eh, podal eh, ta odbor, eh, vendar se ta priporočila ne osredotočajo na prihodnje delo tega odbora in mislim, da je ta pristop nekoliko preosko zastavljen. Mislim, da moramo vzeti to zadevo zelo resno in tudi prihodnost notranjega trga ne moremo uporabljati e, načel, ki jih nikoli nismo uporabljali pri e, drugih zadevah. Paskar. Hvala lepa, e, Viki. Jaz govorim v svojem imenu, enkrat za spremembo. No. Že zadnjič sem rekel, da uh, mislim, da gre tukaj za spremembo filozofije, kar zadeva čezatlantski trg. Zahvaljujem se poročevalki za opravljeno delo in tudi zato, da je poskušala vključiti eh, predloge sprememb, eh, tudi tiste, ki so bili do določene mere v nasprotju z njeno ideologijo. Dosegli smo napredek eh, in eh, deloma so bile naše pripombe upoštevane. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod De Jong glede regulatornega sodelovanja in glede eh, zasebne arbitraže. V odboru, ki je odgovoren za notranji trg in varstvo potrošnikov, se ne moremo osredotočati eh, zgolj eh, na eh, področja, ki so trenutno neposredno v naši pristojnosti. Mi smo predložili predlog spremembe, ki se nam zdi zelo pomemben. Regulatorno sodelovanje ne more Eh, preprečevati Evropski uniji, da sprejema eh, norme v prihodnosti, ne da bi se eh, predtem posvetovala z ZDA. To bi bilo v nasprotju z tem, kar zagovarjamo v tem odboru. Torej, mislim, da se ne moremo usredotočiti zgolj na sam postopek, da ne moremo reči, to pa ni v naši pristojnosti, kaj ti je. Preprosto zaradi tega, ker eh, gre eh, za vprašanja, ki so v osrčju evropskega notranjega trga in standardov na tem trgu. Torej, kot je dejal gospod De Jong, mislim, da bi eh, morali vsa ta vprašanja obravnavati v okviru odbora IMCO. Kajti tukaj gre. Eh, tako za vprašanja, ki eh, zadevajo splošno javnost, kakor tudi izvedence. In zanimivo je, da se Evropska komisija eh, s tem eh, ne ukvarja tako podrobno. Ne želimo, da bi regulatorno sodelovanje in pa arbitraža omejila delovanje Evropske unije. In potem je tukaj še eh, veliki kompromis številka 10, ki vsebuje določene elemente, eh, ki bodo natančneje definirali vse tisto, kar želimo zaščititi. In zahvaljujem se poročevalki, da je v ta odstavek vključila najpomembnejše točke, elemente, ki jih želimo ohraniti seveda uh, pa ne bomo mogli doseči vsega. Se, uh, tega se zelo dobro zavedam. Potem pa uh, eh, klauzula Ratchet uh, na notranjem trgu. To bo pomembno tudi za področje storitev. Tukaj bo prišlo do določene liberalizacije. In tukaj govorimo o kompromisnem predlogu številka 3. In še eno vprašanje, ne želim govoriti sicer o podrobnostih. Gre za horizontalno vprašanje eh, za storitve, kot so zdravstvene storitve, audiovizualne storitve in tako naprej. Tukaj gre za izjeme, eh, ki so bile izključene iz eh, Bölkensteinove direktive. Želimo jih izključiti tudi iz eh, tega sporazuma, iz te pogodbe, kajti v nasprotnem primeru bo prišlo do navskrižja v zakonodaji. Tako. In še financiranje javnih storitev. Tega ne trenutno ni v uh, tej pogodbi. Mislim, da mora biti zelo jasno zapisano, da lahko še naprej financiramo javne storitve, zato da ne bi kasneje imeli težav s tem. No, mislim, da že kar predolgo govorim, ampak še enkrat naj povdarim, da je za nas ključnega pomena, da Evropska unija ne zaide v zanko eh, in eh, da ne omeji svojega delovanja pri sprejemanju standardov in norm, ki so v korist evropskih državljanov in potrošnikov, pa tudi v korist evropske industrije. Najlepša hvala. Okay, Hvala lepa gospa predsednica. Gre za mnenje o uh, pogajanjih, e, ki potekajo, ampak potekajo za zaprtimi vrati, kar je v nasprotju uh, z vso logiko. Torej, uh, resno dvomimo v ta pogajanja in uh, Eh, dvomimo tudi v verodostojnost eh, te pogodbe. Menimo, da bo do ZDA z tem eh, pridobile še več moči in že tako zelo suvereno nastopajo. Eh, gre eh, za useljevanje norm Evropski uniji, ki jih pravzaprav ne želimo. Ne smemo se slepiti, vedno je eh, močnejši tisti, ki useljuje svoje standarde šipkejšemu. Poleg tega ne smemo pozabiti, da gre eh, tukaj tudi za majhne in srednje velika podjetja, za obrtnike, ki so že danes v zelo ranljivem položaju v Evropski uniji. In nikar se ne slepimo in ne menimo, da bodo eh, ZDA pomagale eh, tem obrtnikom. Poleg tega pravite, da naj bi ta pogodba oziroma da naj bi ta sporazum služil majhnim in srednje velikim podjetjem. Menim, da je to napačno prepričanje. Nam pa očitate, da eh, smo populisti samo zato, ker želimo zaščititi evropske državljane, francoske državljane, ki eh, zavračajo eh, ta sporazum. Namreč eh, zavedamo se, kakšna je dejanska situacija majhna in srednje velika podjetja, ki so že sedaj v težavnem položaju, eh, bodo zatem povsem uničena. Zaradi tega eh, sem predlagala predlog spremembe. Ob koncu pogajan si želim, da bi ta odbor zahteval referendum v vseh državah članicah Evropske unije. Na vse zadnje eh, smo mi skupščina, ki eh, zastopa interese svojih državljanov. Zato naj državljani odločajo o tem, ali bo ta eh, prostotrgovinski sporazum sprejet. Na ta način bomo dali sporazumu verodostojnost, krati pa bomo eh, zagotovili eh, državljanom, da eh, izrazijo svoje mnenje. potrebno je spoštovati eh, želje in načela vseh tistih, ki so nas izvolili. Hvala lepa. Um, sestavili bomo seznam govorcev. Um, mi lahko prosim nakažete, če želite govoriti. Anne-Marie, hvala lepa. Rada bi se zahvalila poročevalki za zelo dobro mnenje presenečena sem, da je bilo vloženih toliko predlogov sprememb in eh, razprava eh, je že zaskrbljujoča. Eh, kritiziramo sporazum, ki ga sploh še nismo videli. V teh pogajanjih sploh še nismo opazili napredka in radi bi, da bi komisija imela proste roke, da bi se lahko pogajala. Hkrati pa govorimo o vseh teh strahovih, eh, o eh, strahu pred Ameriko, o interesih naših državljanov in tako naprej. Pred, pri tem pa eh, imamo zgolj mandat komisije in smernice sveta, ki so bile objavljene in uh, eh, zatem uh, eh, je ta razprava uh, tako javna in pregledna, kot ni bila še nikoli. Vsi seminariji po sveti potekajo javno, državljani lahko sodelujejo, lahko podajo svoje mnenje. Ampak namesto, da bi resno obravnavali strahove državljanov glede varnosti hrane, glede eh, dobrega počutja živali in tako naprej, zgolj sledimo populističnim težnjam in mislim, da je to zelo, zelo neodgovoren pristop. Torej bi eh, res rada poudarila našo eh, podporo poročevalki. Ohraniti moramo vizijo, ohraniti eh, moramo ta momentum in izkoristiti priložnost, ki se nam ponuja. Kajti jaz eh, se bojim, da bi ZDA izgubile zaupanje, eh, zanimanje, da bi dale prednost sporazumu z Azijo. Če se ne bomo odločili za sporazum z ZDA, ki eh, ima standardi, ki so najbližje našim, z kom eh, bomo potem sploh podpisali sporazum? Eh, Namesto, da bi se s tem ukvarjali, eh, pa se ukvarjamo z svojimi demoni v povezavi z ZDA, govorimo o tem, kako nas bodo preplavili eh, genetsko spremenjanje organizmi in tako naprej. Pri tem pa se zavedamo, da standardi na področju varnosti hrane ne morejo biti spremenjeni z eh, strani tretje države, da se ti standardi ne morejo spremeniti v pogajanjih. Poleg tega imamo natančno določene pravice eh, zaposlenih. In ne vem, zakaj zavajamo državljane eh, z vsemi temi razpravami, eh, zakaj ustrajamo pri tem, da se evropska zakonodaja ne more spremeniti. Ne, evropska zakonodaja se ne more spremeniti tekom pogajanj. Ali tega ne veste kot člani Evropskega parlamenta? No, zakaj torej zavajamo državljane in zakaj eh, pozabljamo na priložnosti, eh, ki se nam s tem ponujejo? Eh, lahko bi ustvarili nova delovna mesta, ne da bi pri tem eh, potrošili davkoplačevalski denar. Torej, moje vprašanje je, kako lahko sodelujemo z ZDA, kako lahko poskrbimo za besedilo, ki bo dobro usmerjeno. In strinjam se, da zaščita vlaganj nima nobenega upravka z odborom IMKO. Tudi sporazum, ki ga že imamo za Kanado, vsebuje jasne izjeme za področje zdravja, eh, za področje eh, varnosti, eh, hrane in tako naprej. Nikoli še nismo imeli tako demokratičnega in preglednega postopka, kot ga imamo tokrat in upam, da večina predlogov sprememb ne bo sprejeta. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ali komisija želi besedo? Kdo je z nami? To huben, vodja enote, ne? Pot van Eckhout. Ja, se opravičujem. Uh, gospod Huben uh, žal ni mogel priti. Uh, sem Žan Kordone in uh, najprej bi se rad zahvalil uh, poročevalki in poročevalcem v Senci za pripravo kompromisnih predlogov spremem. Upam, da bodo ti uh, kompromisni predlogi sprememb eh, pripomogli k sprejetju sporazuma, ki bo dober za naše državljane, potrošnike, za naša podjetja, tudi za majhna in srednje velika podjetja. To je seveda skupni cilj nas vseh. Rad bi komentiral uh, le eno izjavo, ki sem jo danes slišal nekdo je govoril o notranjem trgu, o tem, da bo TTIP ustvaril notranji trg. Tukaj gre eh, za eh, napačno tolmačanje. TTIP je trgovinski sporazum, seveda vključuje element regulatornega sodelovanja in torej nekoliko presega druge trgovinske sporazume, ampak na ta način ne bomo vzpostavili notranjega trga, kot ga imamo tukaj v Evropski uniji s skupnimi pravili. Torej, TTIP ne bo ogrozil način eh, sprejemanja eh, odločitev, eh, način urejanja notranjega trga v Evropski uniji. In mislim, da je to bilo že dovolj jasno povedano ze strani ene izmed podpredsednic. Sprejemanje odločitev bo ostalo v rokah pogodbenih strank, in eh, ne bo eh, nobene dominantne arhitekture, ki bi usiljevala odločitve eh, Evropske unije ali pa ZDA v imenu sporazuma TTIP. To pomeni, da bomo spoštovali tudi vse vrednote, ki jih spoštujemo, tudi kar zadeva javne storitve. Nobenih zavez ne bo na področju javnih storitev, tukaj govorim o izobraževanju, zdravstvu in tako naprej in glede na to, eh, da ne bodo sprejete nobene zaveze, tudi nima smisla, da govorimo o klauzuli rečet, ko govorimo o eh, javnih storitvah. Prizadevali se bomo seveda tudi za najvišje možne eh, standarde, na vsak način ne bomo zniževali standardov, ki že veljajo v Evropski uniji. In strinjamo se tudi z vsemi eh, tistimi, ki eh, se zauzemajo za ambiciozno poglavje na temo javnih naročil. Na to temo se pogajamo z eh, ZDA in omenjen je bil tudi ISDS in. Gospa Malmström je podala številne pobude glede eh, tega, kako eh, komisija gleda na reformo eh, sistema ISDS, reševanje sporov med vlagateljem in državo. Tukaj gre za pravila ISDS, za arbitražne postopke v Evropski uniji. Seveda, Evropsko eh, sodišče uporablja eh, načela evropskega prava, v arbitraži pa se uporabljajo zgor pravila, ki so določena v sporazumu, gre za pravila ulaganja. In eh, zaradi tega uh, državljani uh, teh uh, težav ne morejo reševati na Evropskem sodišču, ampak zgolj v posebnih arbitražnih postopkih, ki smo jih ravno za tem namenom tudi določili v tem sporazumu. Gre torej zgolj za pravila za reševanje sporov, ki se nanašajo na ulaganja v okviru tega sporazuma. Zahvaljujem se poročevalki oziroma pripravljalki mnenja eh, za vso upravljeno delo pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb. Najlepša hvala, tudi sama bi se morala uvrstiti na seznam, kajti tudi jaz sem želela izpostaviti nekaj točk, rada bi se vam zahvalila za upravljeno delo. Hvala lepa, da ste eh, ohranili svojo osredotočenost na temeljno vprašanje, kajti če želimo, da bi nas eh, remali jes, eh, resno v mm, odboru za notranjo trgovino, potem moramo poskrbeti za to, da naše mnenje ne bo božična jelka že leta si prizadevamo za to, da bi pomagali majhnim eh, podjetjem, že leta si prizadevamo za odstranitev ovir, ne želimo ustvariti eh, notranjega trga, čezatlantskega notranjega trga, ampak želimo pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem in sicer predvsem z odstranitvijo ovir. Govorili ste tudi o odstranitvi netrgovinskih ovir, ki so še kako pomembne za uh, majhna podjetja. In to je točka ključnega pomena. Seveda imamo različne standarde uh, na obeh stranih Atlantika, to ni nujno slabo. Uh, ne pravim, da so njihovi standardi slabi in naši dobri ali pa obratno. Lahko pa sodelujemo, da odstranimo ovire in eh, da zmanjšamo obseg eh, birokracije. Tako bodo naša podjetja lažje eh, sodelovala z čezatlantskimi podjetji in lažje delovala na čezatlantskem trgu in to je naš cilj. Mislim, da lahko veliko storimo, da bi poskrbeli za javno zaupanje poudarjam to, kar je dala tudi Ana Marija, da zdravje, okolje in pa varnost proizvodov ne bodo vključeni v, to, v ta sporazum. In še zadnja točka. Dobro poglavje na temo javnih naročil to je tema, eh, ki nas seveda zelo zanima, kajti je v naši pristojnosti. Torej se moramo boriti za ta del sporazuma. Dita, želiš še enkrat besedo? Najlepša hvala. Gospa predsednica, opazila sem, da so nekateri kolegi že odšli mogoče bom jim lahko kompromisne predloge sprememb eh, razložila na naši seji danes popovdne. Naj eh, še enkrat povdarim to, kar eh, ste povedali vi, pa tudi podpredsednica tega odbora in upam, da bo to sporočilo o dodanji vrednosti našega odbora v pogajanjih prevedeno tudi v samo poročilo in upam, da bomo sprejeli uravnoteženo poročilo, ki eh, ga bo lahko podprla večina eh, poslanskih skupin. Rada bi se zahvalila vsem tistim, ki ste sodelovali v današnji razpravi. Mislim, da eh, se s kompromisnimi predlogi spremem premikamo v pravi smeri in upam, da bomo našli eh, končen kompromis eh, kmalo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Torej, glasovali naj bi. marca v tem odboru, pred glasovanjem odboru ITRE 6. in 7. maja. Najlepša hvala. Tako ali lahko preidemo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za, uh, gre za mnenje Liseja Konsari eh, in za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane. Eh, vodilni odbor je odbor ITRE. Glede na pravilo 54 smo mi odbor, ki poda uh, mnenje. Gospa Jakoncari, uh, eh, vas lahko prosim za predstavitev. Pozdravljam predlog komisije, kar se tiče interoperabilnostnih rešitev za Evropsko javno upravo. Gre za program ISA 2 ta program je zelo pomemben za digitalni skupni trg, zato da odstranimo elektronske uvire med državami članicami in da zagotovimo posodobitev sektora javne uprave. V mnenju se osredotočam na pristojnosti odbora in spoštujem izključno pravico Libe, kar se tiče varstva podatkov. Kot veste, vsi trije odbori dejo pristojnost ITRE, IMKO in LIBE. Sedaj pa nekaj glavnih vprašanj glede predlogov sprememb na predlog komisije. Pomembno vprašanje, na katerega se osredotočam v mnenju, so državljani in podjetja. Predlog komisije vključuje v svojem naslovu podjetja in državljane. Trdi, da je to celovit pristop za podjetja in državljane in ne samo za javno upravo. Vendar pa je vsebina predloga popolnoma drugačna. Ni v zadostni meri to odraženo v besedilu. Tako da sem dodala nekaj pojasnil za to, da bi zagotovili, da bodo podjetja in državljani resnično pridobili ziso 2. Zato sem vključila niz določb, ki poziva komisijo, da naj upošteva specifične razmere za MSP in mikropodjetja in da bi ponudili enostavnejše rešitve za MSP. -je. Prav tako je potrebno upoštevati potrebe državljanov in socialne vidike med operabilnosti. Vsi bi morali biti zmožni izkoristiti vse priložnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije. Vsakršen ukrep v okviru IS-2 mora spoštovati načela evropskih javnih storitev, kot je zapisano v okviru o evropski medoperabilnosti. Še prav posebno načelo, da je v središču pozornosti potrošnik, uporabnik in da je potrebno zagotoviti dostopnost. Določba o tehnični podpori državljanom in podjetjem mora vključevati tudi nekatere vidike. Potrebno pa je dostopati do storitev tudi po tradicionalnih poteh, poleg spleta, to je pomembno načelo, ki ga je potrebno spoštovati. Izpostavljam tudi potrebo po iskanju rešitev, ki so usmerjene v prihodnost, prav tako pa tudi omrežno neutralnost. Potem pa tudi predlog komisije ni dovolj jasen, kar se tiče Eh, termina uporabnik, koga mislijo s tem. Ta pojem se uporablja v različnih oblikah in zato dodaja k zmedi. Dodala sem torej opredelitev uporabnika v drugem členu. Uporabnik interoperabilnih storitev pomeni Evropska javna uprava na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. potem osredotočanje na uporabnika, to pomeni osredotočanje na končne uporabnike. To so podjetja in državljani, torej končni uporabniki so ljudje, podjetja in državljani. Še eno pomembno vprašanje je komunikacija in dviganje ozaveščenosti, kar se tega programa tiče. Tukaj se mi zdi, da prihaja do pomankanja informacij. Zato smo v tretjem členu zapisali, da mora komisija razviti strategijo za komunikacijo za dviganje ozaveščenosti, kar se tiče potreb in prednosti programa ISA 2. Ta komunikacijska strategija mora biti usmerjena še prav posebno na državljane in MSP. -je. In to mora biti storjeno že takoj na začetku. Zato sem tudi navedla časovni razpored šestih mesecev po začetku veljavnosti te odločitve. In potem nadaljne izvajanje IS-2, kar se tiče sinergij in posvetovanj z zainteresiranimi stranmi, še prav posebno z državljani in MSPI, to je ključnega pomena. MSP-ji morajo biti vključeni, kar se da številčno v kar največje število projektov. Potem pozdravljam predlog komisije o nadzoru in izvajanju ISE 2. Mislim, da bi Evropski parlament kot so zakonodajalec moral biti tudi vključen v izvajanje in ocenjevanje tega programa. Hvala lepa. Eva Panova. Hvala lepa. Parvanova. Like the... Hvala lepa. Rada bi se zahvalila pripravljavki mnenja za osnutek mnenja in za predlagane predloge sprememb. Veselim me, da je kar nekaj mojih pripomb bilo zajetih. O tem sem govorila na sestanku počalcev v Senci in bom lahko podprla veliko vaših predlogov sprememb nekatere glavne točke, ki so zame pomembne in se osredotočajo na pristojnosti IMKA, kot ste tudi vi izpostavili. Pozdravljam niz določb za mikro podjetja in MSP-je in za boljše, enostavnejše rešitve, ki bo omogočalo večjo dostopnost davnih podatkov za državljanje in podjetja. Kar se tiče komunikacijske strategije in prednosti programa za državljane, bi pozdravila predlog za to, da bi izboljšali komunikacijsko strategijo glede IS-2. Proračun programa ne predideva take strategije, vendar pa prepričana sem, da lahko to viro prebrodimo. Prav tako je pomembno imeti tudi spletni material, spletne dokumente, ki bodo razumljivi in imeti več jezikov za spletno stran programa. Kot poslanci lahko najdemo način tudi za promocijo tega programa prek intervjujev, prek socialnih omrežij, sestanki z državljani in voljivci. Prednosti programa bi lahko bile povzete in strukturirane infografika vidimo, da je zelo koristna kot komunikacijsko urodje, ki bi lahko olajšalo postopek, še pa posebno, če se to uporablja na internetu. Kar se tiče tehnične podpore za državljane in podjetja, pa mislim, da moramo torej iskati najboljše rešitve. Predvsej evropskih programov je že, ki smo jih razvili za izboljšanje digitalnih veščin kot je vse življensko izobraževanje, pa tudi za skupine, ki so tvegane, ki so socialno izključene, starejši, brezposelni in tako dalje. Zato je pomembno, da vse te skupine imajo priložnost, da sodelujejo na enakopravni osnovi v digitalni ekonomiji, da bodo lahko pridobili zaradi lažjega dostopa do javne uprave. In to ponuja program ISA 2. Naš cilj če upoštevamo, da živimo v časih digitalne revolucije, je, da moramo krepiti digitalne veščine in seveda se to začenja s pravo ravnjo izobraževanja po šolah. Kar se tiče tega programa, ta program ne more zajemati posebnih socialnih potreb. Kar se tiče omrežne neutralnosti, pa je dobro, da je govora o tem, vendar pa rada bi, da bi bili nekoliko bolj konkretni. Kakšna je vaša opredelitev tega in kaj točno mislite z vključitvijo mrežne neutralnosti v ta kontekst? Potem pa predlog spremembe 1. Tukaj gre za določene standardov. Poštevati moramo, da ISA 2 ni organizacija, ki bi postavljala standarde. Bi lahko bilo tukaj kar nekaj težav, če bi se skupaj združili na področju standardizacije. To je seveda okvir nacionalnih javnih uprav. Dobro bi bilo, če bi potem to lahko vključili in če bi pripravka mene lahko nekoliko bolj razložila prvi predlog spremembe. In to je tudi vse. Hvala lepa. Um, thank you very much. I'm the... Hvala lepa sama sem počel, ko sem se za IKR. E Hvala lepa. Pripravljavki mnenja za njen pristop k mnenju. Osredotočiti se moramo na skupni trg in potrošnike. Varstvo podatkov pa mora biti libe. Hvala lepa za predloge sprememb, ki izpostavljajo kočevanje MSP-ev ta postopek. Strinjam se s tem, zato, da bi program deloval, pa mislim, da moramo, in to sem že dejala, na zadnji izmenjavi mnen se moramo osredotočati na omejeno število ciljev. Se osredotočati na končnega uporabnega in moramo biti osredotočeni na popraševanje. Prav tako pa moramo videti, kako bo čezmejno sodelovanje lahko pomenilo dodatno vrednost. ko je komisar Ansi prišel na predstavitev, je dejal, da ni razloga, zakaj javne storitve ne bi bile na spletu. Tako bi zniževali stroške, olajšali življenje za vlade, državljane in bili bolj pregledni. Popolnoma se strinjam z njim, vendar pa, da bi vzbudili zaupanje pri potrošnikih in javnosti, moramo zaupati v naše sisteme. Prav tako ni treba uvajati medoperabilnosti samo zato, da bomo imeli sisteme, ki so medoperabilni. Pazljivi moramo biti, da ne bomo vključevali stare tehnologije, ko bi potem dejali, da morajo vsi imeti tak in tak sistem, da morajo izgledati točno tako, ker bo potem interoperabilen. In bi potem seveda lahko prišlo do tega, da ne bi imeli najnovejše tehnologije. Mislim, da to ni v interesu potrošnikov. Torej, previdni moramo biti, katere spletne strani in javne storitve morajo biti medoperabilne in imeti moramo prednostne naloge. Potem pa še glede tega, kar je dala Pavnova glede omrežne neutralnosti. Da, tukaj moramo biti pazljivi, kar se tiče opredelitve. Evropski svet pripravlja opredelitev, gleda pa druge tipe uporabnikov. Naprimer, internet stvari ima drugačen potencial glede uporabnikov, kot pa posamezniki, ki uporabljajo široko poslovne storitve. To je torej pristop, ki gleda v prihodnost lepo kot tisti, ki ga imajo. Zdaj da, torej moramo biti previdni, kar se tiče mreže neutralnosti pri nas. Gledati moramo prihodnost in ne nazaj. Predlog smo imeli 41. Tukaj govorimo o cenah programa in imeti moramo. določbe, ki kvantificirajo program, prav tako pa moramo si ogledati tudi, koliko bomo privačevali na tem področju. To so moje pripove, se pa Gauga, liberalci. Hvala lepa, da ime je zapleteno. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil pripravljakim mnenja za trdo delo na tem področju mislim, da je tukaj kar precej dodane vrednosti z njene strani k predlogu. Potrebno je izboljšati dostop do javnih storitev strani držav članic in to bomo storili s tem. Če želimo krepiti digitalni skupni trg, se moramo osredotočiti na čezmejno dodano vrednost. Vedno več podjetij deluje prek meja in pogosto morajo biti povezljivi elektronsko z državami članicami. Z administracijo Estonija je dober primer kar se tiče elektronske interakcije. Žal so elektronske postopke v drugih državah članicah precej kompleksni še vedno in to stvarja ovire. Te ovire onemogočajo podjetjem in potrošnikom, da bi javne storitev uporabljali na učinkovit način. Kar se tiče osnutka mnenja, podpiram predloge smem, ki spostavljajo potrebo po iskanju rešitev, ki gledajo prihodnost. Prav tako, še enkrat omenjam, to, da moramo nuditi tehnično pomoč državljanom in podjetjem, ki uporabljajo medoperabilnostne rešitve. Podpiram tudi predlog spremembe o komunikacijski strategiji, ki bi naj dvigala ozaveščenost, kar se tiče programa in njegovih prednosti. Prav tako moramo pripraviti še niz določb, ki bo komisija obvezala, da spoštuje in upošteva specifične razmere MSP-ov. Hvala lepa. So, thank you for that. Um, Hvala lepa. Nikogar izguje, ni kot poročevalca v senci. Čura Weber za zelene iz RDD tudi ni nikogar, ki bi želel spregovoriti. Še kdo? Gospa Kalas, prosim. Uh, Hvala lepa. Nekaj dodatnih pripomp, ker sem tudi v ITRE dejavna na tem področju, pri tem programu. Zahvaljujem se pripravki mnenja za dviganje ozaveščenosti. To je prav posebnega pomena za to, da bodo državljani in podjetja sprejeli e rešitve. Poleg tega je zaveza držav članic ključnega pomena, da bodo hitro začeli z razširjenjem e-družbe po Evropi. In to je ključnega pomena za to, da bo javna uprava vedno bolj uporabljala spletne postopke. V predlogih sprememb v ITRE sem izpostavljala pomen, da se samo enkrat registrirajo pomembni podatki. In mislim, da je to načelo, ki ga moramo upoštevati pri izvajanju programa. Torej, načelo samo enkrat je še prav posebno pomembno za državljane, ker bodo določene podatke morali javni upravi dostavljati samo enkrat. In to zmanjšuje administrativno breme za podjetja. Prav tako menim, da moramo oceniti, ali bi bilo potrebno razširiti obseg in mandat agencije EU za velike IT sisteme. EULISA se uporablja za šengenski IT sistem in morda bi morali to uporabljati tudi na področju carine in na drugih področjih. Kakorkoli že, hvala lepa pripravljavki mnenja za dobro pravljeno delo. Thank you. Would any... Hvala lepa. Še kdo od poslancev? Potem pa dobi besedo komisija če to želi. Margarita Bekastes, vode enote za ta program. Hvala lepa. Naj se vrnem na nekaj točk, ki so jih omenili poslanci. Najprej, to je bilo že izpostavljeno kar nekajkrat in to podpiramo po tej bo po dviganju zaveščenosti in komunikacijski strategiji. Seveda vemo, da proračun programa ne dovoljuje spostavitve velikih informacijskih kampanj za državljane in podjetja. Kljub temu pa predvidevamo razvoj orodij, ki bi jih lahko kasneje ponovno uporabili strani javne uprave v komunikaciji z državljani in podjetji. Ta orodja so lahko generična in so lahko objavljena na skupni platformi, lahko pa so tudi specifične in zadevajo specifične ukrepe na specifičnih področji interesov javne uprave in MSP-jev. Kar se tiče vključevanja MSP-jev, imamo kar nekaj možnosti, kako bi to naredili kako bi lahko ta program izkoristili in kako bi jih lahko bolje vključili v razvoj medoperabilnosti med javno upravo. Prva možnost je, da bomo imeli tudi javna naročila in se bo vsak lahko javil za te postopke. Potem pa tudi razvoj medoperabilnosti se lahko odvija naprimer na področju temeljnih registrov, načelo samo enkrat se lahko porabi tukaj. To razvijamo tudi, kar se tiče skupnosti praks in te so odprte za odrežbo vsem. In morda bi morali bolj ciljati na večjo udeležbo MSP-jev v teh skupnostih, poleg javne uprave, akademskega sveta in drugih organov. Tretji način vključevanja MSP-jev, ki je predviden in ki se, ki se že uveljavlja v programu ISA-2, pa so javna posvetovanja. Tako kot je bilo v okviru Evropske medoperabilnosti, tudi kar se tiče specifikacij, ki so bile razvite na področju, naprimer, semantike. Ta specifikacija, ti okviri so predmet javnih posvetovanj, tako da lahko vsi ponudijo svoj doprinos, ki se potem upošteva pri izboljšavi okvira in specifikacij. Še nekaj bi rada dodala pripomba glede tega, kar ste sami dejali, torej, da moramo gledati v prihodnost. Eden od kriterijev in pogojev za dosego rešitev, ki bodo usmerjene v prihodnost, je, da zagotovimo medoperabilnost, kajti potem lahko se aplikacije razvijajo v različnih javnih upravah neodvisno. Če zagotovimo medoperabilnost, lahko zajamčimo, da bo potem vsaka od aplikacij se lahko razvijala sama in ne bo obtičala v tradicionalnih tehnologijah in se ne bo mogla razvijati. To je torej zelo pomemben vidik, ki ga moramo torej omeniti pri izvajanju ISE 2. Da torej ne bi obtičali, da bomo gledali v prihodnost. In kar se tiče komisije, je to v tem trenutku vse. To so najpomembnejše točke. Hvala. Hvala lepa. Lisa Jakonsari, za povzetek, prosim. Da, čisto na kratko. Najprej. Hvala lepa za dobre konstruktivne predloge. Kar se tiče prvega predloga spremembe, morda moramo to nekoliko pojasniti. Kaj ti izkoristiti moramo priložnosti, če bo do potrebe prihodnje, potem se lahko na to vrnemo. Taki programi morajo biti kar se da prilagodljivi, kaj ti tehnologija na tem področju se razvija tako hitro, da je taka prilagodljivost zelo pomembna, zato da bomo resnično operjeni v prihodnost in da bomo iskali rešitve, ki so take, da bodo lahko izkoristile prihodnje izzive. 31. marec je rok za priloge sprememb. Torej imamo dovolj časa. Hvala lepa. Torej, 31. marec je rok za predloge sprememb. Hvala lepa. Potem pa se bomo ali teh posodovali 6. in 7. maja. 7. maja bom morda imela druge obveznosti. Morda boste morali predsedovati. Hvala lepa. Gospod Staler je tudi dejala, da bo verjetno zaposlena 7. Eh, maja. Hvala lepa za opravljeno delo na tem področju. Hvala lepa. Final item on this morning's, uh... In še zadnja točka danes dopoledne. Čeprav bi rada videla tu tudi počalce v senci S in D. A, ste tukaj, super, odlično. Hvala lepa za nadomeščanje. I understand we have a delegation of uh, Slišim, da imamo delegacijo avstrijskih poslancev pri nas. Dobrodošli. Da boste vedeli, to je čuden teden v Evropskem parlamentu. Običajno imamo polne tedne za odbore. Ta teden pa imamo samo dva dneva odborov, potem pa imamo tudi turkizni teden, zeleni teden, tako to imenujemo, ko poslanci gredo volilne okraje ali pa tudi izven Evrope na misije in zato je veliko nadomeščanja in govorena v imenu drugih. Torej, vidite, to je ekipni duh v najboljši luči. Pozdravljeni, to sem torej želela razložiti. So, the next, um, issue on the agenda. Naslednja točka na dnevnem redu je mnenje o vplivu sprememb na evropskih obrambnih trgih na varnostne in obrambne zmogljivosti v Evropi. Poročevalka je Ildiko Garpelč, to je poročilo na lastno pobudo, sedaj ja, to je pododbor za obrambo in varnost, predstavnega odbora Afeta, Ana Gomeš je poročevalka, po 54. členu smo so vključeni in sekretarat me bo popravil, če bom kaj povedal napak. Naš odbor je v preteklosti igral ključno vlogo pri javnih naročilih za obramne izdelke in pri direktivah na tem področju in te bomo v naslednjih mesecih ponovno pregledali. Zato je pomembno, da vemo, da je naša pristojnost, kar se tiče obrambnih javnih naročil. Sedem, odlično sodelujemo, odlično sodelujemo po 54. členu, pri tem poročilu na lastno pobudo upamo, da bomo ohranili našo pristojnost tudi, kar se tiče zakonodajnega poročila. Sedaj pa dobi besedo gospa Gajpelj, da predstavi svoje poročilo. Hvala lepa. Da, resnično je zelo pomembno jasno razpravljati o tehničnem ozadju tega mnenja. Kot ste dejali, gre za točko, kjer sodelujeta dva odbora. Zato sem se posvetovala z Ano Gomeš, kar se tiče pristojnosti pristojnega odbora. Naš odbor je pristojen za javna naročila na področju obrambe, in za vprašanja razdrobitve trga. Torej, imamo raz jasno razmejene pristojnosti, sedaj pa bom predstavila mnenje. Gre za poročilo na lastno pobudo. ki temelji na direktivi 2009-43 ES, ki je ki se v polni meri izvaja v državah članicah. Torej, moram reči, da imamo regulativni okvir za obramni trg v Evropi in to je prvič, da lahko sedaj pravila skupnega trga porabimo tudi na tem področju za pošteno konkurenco in za povečanje leti. Obrambni trg je zelo specifičen. Imamo zelo veliko nacionalnih razdrobitev ki prevladujejo na tem trgu. In komisija je sprejela določbe za izvajanje direktive in za spremljanje dosege ciljev. Pomembno je tudi, da včasih vačevanja zagotovimo vire in sredstva, ki jih moramo uporabljati na učinkovit način. Naprimer, kot sem izpostavila v osnutku, gre tudi za agregacijo popraševanja. To je zelo učinkovit način za učinkovito rabo virov. Direktiva izpostavlja tudi specifične določbe, kar se tiče vladnih agencij za javna naročila, ki omogočajo državam članicam, da izvajo skupne programe javnih naročil. Naj spostavim, da morajo tudi države članice storiti vse, kar je v njihovi moči, zato da bodo te določbe izvajale in požele sodobe ekonomije obsega, da bodo lahko kar najbolje izkoristili sodelovanje na obravnem področju Evropske unije. Prav tako specifične pogodbe, to moramo vedeti, ne spadajo v okvir te direktive. To je še prav posebno pomembno za programe sodelovanja, ki bi naj uspodbujali učinkovitost. Potem dvostranska javna naročila so tudi izključena, in aeronaročila, ki so predmet mednarodnih pogojev. Če to ne bi bilo izuzeto, bi to lahko ogrozilo enako podlago na skupnem trgu. Zato moramo zagotoviti, da bodo te izjeme zelo strogo opredeljene in da ne bo prihajalo do tega, da bi določbe direktive skušal kdo zaobiti. Kar se tiče nadaljnega razvoja skupnega trga za obramne proizvode in za, kar se tiče enakih pogojev za vse dobavitelje v Evropi, moramo, se moramo lotiti tudi nepoštenih diskriminatornih praks in se lotiti izkrivljanja trga. Pogosta zahteva, pogosto imamo zahteve, ki so diskriminatorne in ki niso v duhu direktive in ne služijo skupnemu trgu. Prav tako je pomembno, da sve to vprašanje da na dnevni red in da bo to na dnevnem redu na vrhu. To bo omogočilo. Inovacije splošnih svežnjev in uporabo leteh tudi za obramna javna naročila. Seveda pa moramo biti še naprej previdni. Prav tako bi želela izpostaviti to, da določbe, kar se tiče boja proti netransparentnim praksam obstajajo in da potrebujemo nadzorne ukrepe glede državne pomoči zato, da bi zagotovili poštenost. Javna naročila in javna poraba mora biti bolj učinkovita in bolj uspešna s temi ukrepi. Na splošno mislim, da mora naš prvotni cilj biti, da imamo ustrezen pravni okvir za to direktivo. To moramo potem sprejeti v državah članicah in imeti moramo tudi industrijsko politiko in od tega so odvisna na naročila na obravnem področju. Upam, da je vse to že v osnutku mnenja. Sedaj pa čakam na vaše pripombe na pripombe poročevalcev v senci in tudi ostalih. Čakam na vprašanje. Hvala lepa. Um, so Olga Šenlova iz kolegica Senhalova nadomešča kolega Serja Gitjeresa. Prijeta. Res je, gospa predsednica, poročevalca v senci, kolega Serča Gutierreza Prijeta, bi rada upravičila, žal danes ne more biti z nami na sestanku, bom pa prebrala par pripomb v njegovem imenu. Učinek gospodarske krize je negativen na številnih proračunih v državah članicah, zato posamezni svežnji niso dosegli predvidenega učinka. Potrebujemo več usklajevanja zlasti pri pripravi nacionalnih proračunov za varnostne in obrambne zadeve, da ne bi prihajalo do izkrivljanja na trgu in do niže stopne konkurenčnosti. Države članice moramo pozvati, da uporabijo orodja iz direktive 2009 skozi 81 zlasti, ko gre za nakup. Dve direktivi sta pomembni iz tega področja, prej omenjena 2009-81 in 2009-43, ki se nanaša na MSP-je. MSP-ji bi morali bolje razumeti dobavno zarigo, zato da bi lažje dostopali do pogodb na področju obrambe in varnosti. Tudi majhna podjetja morajo imeti dostop do informacij, ki jih potrebujejo za certificiranje. Poleg tega potrebujemo dobro delujoč evropski trg za nabavo obrambne opreme. Samo tako bomo delovali bolj učinkovito, s tem pa bomo okrepili tudi zmogljivost varnostne in obrambne politike v Evropi. Obrambni proračuni so predvsej omejeni, zaenkrat na obramnem področju ni na voljo novih pogodb, več bomo morali vlagati v raziskave in razvoj. To bi morala biti prednostna naloga. Hvala. Dan, Dan Dolton, tudi ti nekoga nadomeščaš? problem je, da države članice premalo denarja porabijo za obrambo. To ni dobro za nas, niti za obrambno industrijo. Kar pa zadeva konkretno mnenje. Pomembno je kot prvo povdariti, da se mora na ustrezen način izvajati pravni okvir za javno naročilo v obramnem sektorju. Pripravljalka mnenja je to izpostavila, s tem smo zadovoljni, me pa par stvari konkretno skrbi, imam tudi nekaj splošnih pomislekov glede smeri, ki jo obira to mnenje. Pri petem odstavku ne podpiramo popolne ukinitve tako imenovanih offsetov. Nekatere države članice so še posebej občutljive glede tega, to nas skrbi. Odstavek 8 podarjate načrt komisije z leta 2014, pozivate komisijo, da sprejme dodatne ukrepe, če so ti potrebni. Tudi to nas nekoliko skrbi. Namreč, kaj točno to pomeni dodatni ukrepi? In druga zadeva gre za nacionalno pristojnost, s čimer prehajam na naslednjo pripombo, ki se nanaša na odstavek 10. Tam komisijo pozivate, da objavi zeleno knjigo o nadzoru sredstev. EKR er tega nikakor ne podpira. Imamo pomisleke glede tega. Komisija bi namreč lahko skušala pridobiti dodaten nadzor nad eh, varnostnimi in obrambnimi zmogljivostmi držav članic. Zakaj to menimo? V načrtu komisije jasno piše, da je komisija kritična do strogo nacionalnega pristopa, da bi potrebovali morda evropski pristop do tega vprašanja, da bi morali zagotoviti evropsko relativno neodvisnost na področju varnosti in obrambe. Komisar Juncker je ta teden pozval k temu, da se oblikuje evropska vojska, zato nas to še toliko bolj skrbi. Naša skupina je stotstotno proti evropski vojski, obramba je nacionalna zadeva, je v nacionalni pristojnosti in mi se bomo borili proti evropski vojski. Če se nekoliko poigram s besedami, če bi imeli evropsko vojsko, bi tudi NATO bil predvsej ošibljen, Evropa pa manj varna. Potem je tu še vprašanje javnih naročil na področju obrambe, vprašanje trga obramnih proizvodov, mi bomo vsemu temu nasprotovali. Naš poročevalec Osenci pa se že veseli, kot rečeno, sodelovanja z vami na čim bolj proaktiven način tudi v prihodnje. Hvala. Diese Chance aber. Dieter? Ja, spet jaz. Hvala lepa. Hvala lepa tudi pripravljalki mnenja za to mnenje. Nasplošno je besedilo dobro v besede, no vseeno pa moramo biti nekoliko bolj previdni, ko govorimo o teh zadevah. Nasplošno se strinjam s pripravljalko mnenja, da bi morali razmisliti o tem, da se vzpostavi enoten trg na področju obrambe, ker bi s tem vzpostavili konkurenčen, trajnosten evropski obrambni industrijski sektor se pa moramo zavedati tudi tega, da imajo javna naročila na področju obrambe svoje posebne značilnosti, kar je vezano na obrambne in varnostne elemente držav članic. V načrtu komisije z leta 2014 natančno piše, kaj vse moramo storiti na področju skupne varnostne in obrambne politike. Vsi si želimo, da bi imeli poenoten trg na tem področju, ker bi ogromno lahko privrčevali. Mislim, da je večina parlamenta naklonjena temu, da se vzpostavi enoten trg na tem področju. Vseeno pa moramo spoštovati nacionalno suverenost držav članic pri oblikovanju obramnih politik. Vsaka država članica bi morala biti neodvisna, ko gre za oborožene sile. Nekoliko bo morala še razmisliti o odstavku 11 Običajno sem bila mnenja, da je bolj pomembno, da izvajamo že obstoječo zakonodajo, da ne sprejemamo nove. Je bilo pa podanih kar nekaj predlogov, da bi pregledali obstoječo zakonodajo, tako da bi le ta bolje upoštevala tudi značilnosti obramnega sektorja po eni strani in vzpostavila enakopravne pogoje delovanja po drugi strani. Ljubše bi mi bilo, če bi v besedilu govorili o tem, da se opravijo izvedbena poročila, preden se sprejme nova zakonodaja in da se prej odpravi ugotovljene pomankljivosti. Glede offsetov nasprotujem mnenju pripravljalke, mnenja nekaj primerov na češkem in tudi drugot kaže, da so offseti pomagali nacionalnim industrijam, ki so povezane z obrambo Namreč tudi te industrije so potem spodbudile dejavnosti v regijah, kjer uspešnost ni bila na najvišji ravni. Mislim, da bi takšen predlog imel negativen učinek na zmogljivosti držav članic na področju obrambe, ker nimamo na voljo ustreznih alternativnih rešitev. Zato bi se morali o tem konkretnem vprašanju bolj poglobljeno pogovoriti. Pozdravljam pa predlog pripravljalke glede spodbujanja podjemnih pogodb da bi te morali dodeliti MSP-jev, tudi MSP-je bi morali imeti zagotovljen boljši dostop do obramnega trga. Še enkrat hvala lepa pripravljalki mnenja za to besedilo. So, Kolega Šultes naj bi bil poročevalec v senci za skupino zelenih, vendar ga ni v dvorani. Še par kratkih pripomb z moje strani. Najprej najlepša hvala, ker ste preverjali, kako bi lahko okrepili in izboljšali notranji trg. Očitno je še nekaj manevrskega prostora, kako izboljšati javna naročila na področju obrambe, tako da bomo omogočili tudi boljšo porabo davkoplačevalskega denarja, izboljšali bomo konkurenčnost podjetij na tem področju. Bi pa vseeno podarila to, kar so povedali že ostali kolegi, namreč, da je ta sektor predvsej občutljiv sektor, da zajema tudi vprašanje nacionalne varnosti in obrambe. Države članice so pristojne za to. Glede vašega argumenta pri četrti točki, Paziti moramo na to, da ne bomo pri izključevanju ustvarjali umetnih omejitev. Izključevanja in izjeme obstajajo z dobrim namenom običajno, vedno jih je treba ustrezno upravičiti. Ne bi želela dajati vtisa, da obstaja kakršnakoli zgorna omejitev s tem v zvezi. Popolnoma se lahko strinjam s tem, kar je povedala gospa Čelanceva ravno kar. Pozvala je komisijo, da pripravi izvedbena poročila, da naj ta dopolni z zakonodajnimi predlogi. Če je to smiselno, potem naj se poda zakonodajni predlog. Ravno kar smo glasovali o sprejemanju boljše zakonodaje, kako odpraviti birokratske postopke. Kolikor vem, tudi pri tovrstnih zakonodajnih aktih lahko storimo še veliko, zato da bi odpravili neustavljanje neprimerno in nekoristno birokratsko delo. Tudi v okviru refita se moramo še pogovoriti z liberalci in drugimi. Preden podamo kakršenkoli dodaten predlog v smislu, kam naj gre nova zakonodaja, bi morali obravnavati vse tisto, kar že obstaja. Komisija bi vi morda kaj dodali, komisija očitno ni v dvorani. Naj še enkrat ponovim, kar sem rekla že na začetku. Če želimo ohraniti svoje pristojnosti, moramo biti dovolj razumni, namreč, ko gre za javna naročila na področju obrambe, so to zelo občutljive izjeme, ki jih moramo zagotoviti tudi zaradi držav članic in pri tem moramo upoštevati mnenje odbora za obrambo. Gospa Galpelc, še enkrat. Hvala lepa, predsednica. Najprej bi se rada zahvalila vsem za podane pripombe in predloge. Kot sem povedala na začetku, naše pristojnosti so precej omejene na tem področju, že samo področje je precej omejeno bi pa vseeno morali izkoristiti priložnosti, ki se nam ponujajo, ki jih imamo na dlani, zlasti v kontekstu notranjega trga. Zavedam se vsega tega in se tudi popolnoma strinjam s poročevalci v senci, ki pravijo, da je to zelo specifičen, zelo občutljiv sektor. Mislim, da noben od poročevalcev v senci ni mnenja, da bi morali spremeniti nacionalne pristojnosti na tem področju. Sama sem zadnja, ki bi želela oduzeti pristojnost državam članicam na tem področju. Nikakor ne želim presegati omejitev, ki jih imamo, kar zadeva pristojnost. Hvala lepa tudi poročevalcu senci skupine socialistov za mnenje o tem, kako naj vključimo MSP-je, kako naj damo prednost raziskavam in razvoju. To je vključeno tudi v moj predlog. Glede popolne ukinitve izjem, morda ta formulacija complete phasing out of exclusions v točki 8 res ni najbolj primerna in bi jo bilo moč spremeniti. Prvi del tega stavka je treba pogledati. Kot veste, imamo na voljo tudi zeleno knjigo. V točki 10 govorim o tem, da so okoliščine dozorele, da bi lahko pripravili zeleno knjigo. Se pa popolnoma strinjam s tem, da je treba spoštovati suverenost držav članic. Vseeno pa bi morali izkoristiti to priložnost, ki se nam ponuja. Glede samega izvedbenega poročila in z njim povezanih zakonodajnih predlogov naj povem, da gre kle zgolj za predlog, ki bi ga lahko v prihodnje upoštevali, Pri izvedbenih poročilih se moramo zavedati tudi tega, kakšni so potencijalni nadaljni koraki. To je vse, kar sem želela podariti. Hvala lepa še enkrat za vse predloge. Jutri nas čaka sestanek poročevalcev v Senci. Takrat bomo tudi imeli na voljo dovolj časa za to, da se pogovorimo, da si izmenjamo mnenja in se pomaknemo proti oblikovanju kompromisov. Hvala lepa, rok za vložitev predlogov sprememb je 31. marec. Predloge bomo obravnavali 20. aprila. V odboru bomo o tem potem glasovali 23. aprila. Najlepša hvala vsem. S tem smo zaključili z opodanskim delom sestanka. Vidimo se ponovno ob treh popovdne, ko nas čaka izmenjava mne z Evropsko komisarko Vero Jurovo, ki je pristojna med drugim tudi za potrošnike. Hvala lepa.